se nalova kot poročevalka. Dame in gospodje, če zapuščate dvorano, pa vas prosim, da to storite tiho in mirno, tako da bomo lahko razumeli eh, poročevalko. Torej, hitro in tiho zapustite dvorano. Gospa Zenolova, beseda je vaša. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený gospod predsednik, Eh, gospod komisar, spoštovani kolegi. Nadaljevala bom. Eh, potem, ko boste zapustili dvorano. No, rada pa bi povedala, da današnja razprava Eh, se dogaja potem, ko je svet sprejel stališče 2. marca glede pogoja za uvedbo sistema ECOL in za spremembo eh, uporabe številke 112. Tu gre za eh, del pobud, ki so povezane z uporabo številke 112 v celotni Evropi. Uh, To storitve bodo lahko uporabljali vsi uh, evropski državljani. Uh, Evropski parlament in države članice so že sprejeli odločitev glede uporabe uh, sistema e-call. In od oktobra 2017 bo obstajala vse evropska infrastruktura za uporabo e-kola. In obravnavno besedilo dopolnjuje sprejete odločitve s katerim bomo omogočili uporabo e-kola v avtomobilih. Poleg tega pa bodo od 1. marca 2018 nova vozila eh, za gospodarske namene narejena tako, da bodo lahko podpirala sistem e-kol. No, eh, pri prostovoljni uvedbi e-kola je prišlo do zamud in v julijo 2012 smo povabili komisijo naj uh, eh, spreme zakonodajni predlog, s katerim bi e-kol postal javna storitev in komisija je dejansko leta 2013 predstavila takšen predlog. In to je obravnavalo več odborov, ki so gotovili, da bi moral ta sistem postati zavezujoč. Hvala poločevalcem v senci, hvala kolegom, ki so sodelovali uh, pri tem delu. Uh, februar 2014 je Evropski parlament sprejel stališče v prvem branju. To stališče je omogočilo mandat za pogajanje z državami članicami svet in parlament sta uvedla več sprememb v drugem poletju prejšnjega leta. Imeli smo tri trialoge in več delovnih uh, sestankov, s katerimi smo prišli do sporazuma med institucijami. Hvala italijanskemu in latvijskemu predsedstvu za konstruktivno sodelovanje. Tako smo prišli do kompromisa, ki ga imamo sedaj pred sabo. Romski parlament je lahko predstavil predloge sprememb v okviru pogajanj. Recimo, vključili smo uh, kompatibilnost z sistemom eh, geonavigacijskega sistema in še več drugih eh, predlogov. In tudi eh, želeli smo povečati dodano vrednost tega sistema, ki bi tako izboljšal svojo uporabnost za državljane. Hvala sekretarijatu in službi lamenta za njihov pomoč. To besedilo jamči spoštovanje zasebnega življenja in varstvo podatkov. To je bilo za parlament že od samega začetka ključnega pomena. Odbor Libe je prispeval k temu, da smo oblikovali jasna pravila glede varstva osebnih podatkov. Vozila, ki imajo sistem e-call, niso sledljiva in jih ne moremo nadzirati. In vsi podatki, ki se prenesejo službam za nujne primere, so uh, le tisti, ki so nujni zelo na takšnih klicev na pomoč. Podatki pa se ne mudoma tudi zbrišajo iz sistema in to trajno začetek veljave uredbe je bil predstavljen, saj države članice potrebujo več časa za to, da bi vzpostavile potrebno infrastrukturo. Spoštovani kolegi, vabim vas, da spremete to besedilo brez sprememb. Ta sporazum je prednostna vloga za odbor IMKO, pa tudi za druge odbore. Uh, in to je tudi v skladu z mandatom, ki smo ga dobili od Evropskega parlamenta in je tudi v skladu z našimi zahtevami. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Hvala lepa poročevalke. Sedaj pa dobi besedo komisija. Komisar, beseda je vaša. Hvala, spoštovani predsednik, spoštovani kolegi. Hvala gospe Senalovi in odboru IMKO za njihovo neotrudno delo na tem dosjeju. E, Komisar, komisarka pristojna za to področje žal, e, komisarka žal ne more biti tu, zato govorim v njenem imenu. In hvala za vaše delo, sicer ne bi bili tako uspešni. Hvala tudi odboru za promet in industrijo, hvala odboru Libe, eh, hvala odboru za industrijo in hvala vsem poročevalcem v Senci za vaše delo. Gre za pomembno področje in veliko smo storili za to, da bi bili naši avtomobili in naše ceste varnejše, vendar pa se prometne nesreče še vedno prepogosto dogajajo. In ko se zgodi huda prometna nesreča, si želimo, da bi pomoč prišla čim prej. In, uh, pogosto reševalne službe ne dobijo pravočasno informacij. In ravno čas je pomemben uh, za reševanje življenj. In sistem e-call je sistem, ki reševalnim službam poda informacije, ki jih takoj potrebujejo, ko se zgodi prometna nesreča. S tem se lahko bistveno skrajša čas uh, prihoda pomoči. In uh, uvedba ECOL-a bo to omogočila. Lani aprila je parlament izglasoval sprejetje uh, resolucije o tem, da se spostavi infrastruktura za ECOL in jutri boste sprejeli resolucijo, s katero se bo ta sistem uvedel v vse avtomobile. Mislim, da je to zelo pomembno besedilo Evropske parlamente, da je pomembno vlogo pri tem in lahko le podprem ta predlog. To besedilo ne ignorira dejstvo, da že obstajajo zasebni sistemi na trgu, vendar zakonodaja ICOL bo zagotovila, da bo ta sistem uveden v vsa vozila v prihodnje in to bo torej koristilo vsem. Hkrati pa je, se je zelo resno in malo vprašanje varstva podatkov in zasebnosti in ICOL za to uporablja le uh, nujno potrebne informacije in informacije se ne hranijo dlje, kot je to nujno. Tako so lahko vzniki pripričani, da so njihovi osebni podatki varni in da se ICOL ne bo uporabljal za to, da bi se jih nadziralo. In mislim, da to je zelo pomemben del besedila. V tem kontekstu naj podarim pomen del odbora Libe. Predsednik Eh, spoštovane poslanke in poslanci, vem, da si želite, da bi ta sistem uvedli pred letom 2018, vendar mislim, da potrebujemo dovolj časa za proizvajalce in državljane. No, države članice pa so sedaj tiste, ki morajo to zakonodajo spraviti v svojo zakonodajo. Hvala. Hvala i grupi polit. Sedaj pa dajem besedo političnim skupinam. Najprej eh, Carlos Coelho za stranko ELS. Dve minuti, izvolite spoštovani kolegi najprej bi čestital kolegici olgi sehnalovi za opravljeno delo eh, imeli smo tri triloge in veliko dela s katerim smo prišli do zaključka ki nam bo omogočil da bomo uvedli ta sistem h kateremu pozivamo že od leta dva tisoč tri upam, da bomo jutri izglasovali to besedilo, ki bo o, dalo dodano vrednost e, našim državljanom. Sistem eko rešuje življenja v Evropi, na tisoče družin trpi zaradi posledic umetnih nesreč in sistem ECOL bo omogočil neposredno povezavo s številko 112 to za nas ni pravica, temveč obveznost, moramo to izvajati. Neposredno se bo spostavil stik z Evropsko reševalno številko, ki je 112 in preneseno bo minimalno število podatkov glede prometne nesreče in sistem ICOL bo omogočil hitrejši in učinkovitejši odziv reševalnih služb. Uh, na čem delamo sedaj. Uh, želimo vedeti, kako bomo izvajali ta sistem v vozilih. Ka, no, vse, vsekakor vse to uh, dokazuje, da potrebujemo več Evrope, da na evropski ravni lahko uh, prispevamo k tako pomembnim temam, kot je zmanjševanje števila uh, žrtv prometnih nesreč. Naj še enkrat podarim e-call je varen, brezplačen, deluje v vseh državah članicah in skrbi za varstvo podatkov. E, povezan je z številko 112 in s tem se bo izboljšala cestna varnost. Gepard, Sedaj pa minuta in pol za gospoda Ger Gerhardt v imenu SND. Izvolite. Gospa Gebhardt, hvala predsedujoči. Gospod komisar, hvala gospa Stendalova za odlično delo, ki si ga opravila in za rezultat, s katerim smo zelo zadovoljni. Kot socialni demokrati bomo ta kompromis jutri tudi podprli. Nam socialnim demokratom je bilo posebej pomembno, da poskrbimo za to, da hitro pride pomoč, kadar se zgodi nesreča in zato je sistem e-call pomemben. En problem pa se je pojavljal od samega začetka, namreč vprašanje varstva podatkov. To je bilo srednje vprašanje, eno od srednjih vprašanj pri razpravi in pri kontroverzah, ki smo jih tu imeli. In rešitev tako imenovanega mirujočega sistema je, po mojem mnenju, prava rešitev ni možnosti, da bi s sistemom e-call lahko spremljali ali naknadno ugotavljali, po kateri poti se je nekdo vozil. Tudi ne bo možno to, kar za določeni zasebni eh, sistemi že omogočajo, namreč, da bi se shranjevali podatki o zdravstvenem stanju voznika ali voznice. Ne, želimo sistem, pri katerem lahko pomoč, hitro pride na kraj nesreče in tam so potrebne le najnujnejše informacije, namreč kje se je to zgodilo, v kakšni meri in kako lahko kot nekdo, ki mora pomagati, pridem čimprej na ta kraj. Mislim, da smo s tem pravili dobro delo, varstvo podatkov je zagotovljeno, pomoč pa tudi lahko hitro pride in mislim, da je to ravno to, kar potrebujemo. Hvala. Hvala. Gospa Van Bosoit za skupino EKR. Izvolite, minuto in pol. Bedankt, voorzitter, beste kolegas. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi. Decembra smo dosegli eh, sporazum v okviru odbora in sama sem počela po senci za skupino EKR in sem zelo zadovoljna z, z tem besedilom in veselim, da bomo to lahko tudi sprejeli preto zgubimo državljane v prometnih nesrečah in po zaslugi eh, sistema e-call bodo državljani hitreje dobili pomoč in to bo tudi prispevalo k reševanju življenj. In e-call bo torej poskrbel za samodejen stik z reševalnimi službami in to bo skrajšalo čas, to pa pogosto pomeni vprašanje življenja in smrti. tako bo tudi pomoč učinkovitejša in cenejša. Torej, tu je res veliko prednosti in zelo dobro je, da lahko sodelujemo pri optimizaciji varnosti državljanov na cesti. Potem je tu še vprašanje fleksibilnosti glede prihodnih eh, aplikacij, glede uh, tehnoloških inovacij in vprašanje uh, varstva zasebnosti. Podatki se bodo sicer prenesli v sistem, vendar bodo nemudoma zbrisani. In če bi prišlo do sprememb, potem tega ne bi mogli podpreti. Kaj ti lahko posredujemo le tiste informacije, ki so nujno uh, potrebne. E Hvala. Uh, eh, Kales, minuto in pol za Alde, izvolite. Eh, to je zadnji korak, da bomo zagotovili, da bodo vsa nova vozila v Evropi imela sistem e-call, ki se bo sprožil v primeru prometne nesreče. Veseli me, da ima novo besedilo nove določbe, ki preprečujejo zlorabe in doključuje nove varovalke za varstvo zasebnosti posameznikov. Uh, Zasebnost posameznikov je za mojo skupino zelo pomembna namen, ekola je reševati življenja in se tudi mora omejiti na to. Ne smemo pozabiti, da so uh, varnostni pasovi uh, zmanjšali število smrtnih žrtev za 40 odstotkov. In takrat so bili številni uh, skeptični glede tega. Potem smo dobili zračne blazine, eh, sedaj smo dobili e-call, torej imamo nove tehnologije. Nove tehnologije nam lahko pomagajo izboljšati cestno varnost. Za države, kot je Estonija, uh, kjer je veliko prometa, je to lahko res koristno, da lahko dobimo takojšen stik z reševalno uh, Eh, službo. No, nekateri pravijo, da je to brezplačna storitev. No, ste to nikoli brezplačna, kaj ti podjetje mora to investirati. Vendar vseeno pomembno je, da se lahko zagotovi, da v primeru umetne sreče eh, pomoč pride čim prej. Za eh, skupino GUE, eh, Kulenen, izvolite spoštovani kolegi sistem ecall je neke vrste precedens kajti v prihodnje bomo morali biti bolj pozorni na regulacijo uh, prometnega sektorja in na zbiranje informacij. Mislim, da bomo težko uh, uh, sprejemali zakonodajo na tem področju od primera do primera. Ne, moramo imeti omejitve na ravni EU, zlasti, ko gre za zbiranje in obravnavo informacij. Mnenja znotraj skupin glede tega so deljena in tudi znotraj parlamenta, vendar ne smemo pozabiti, da v Evropski uniji smo zavezani k zmanjšanju smrtnih žrtev za 15 odstotkov v tem desetletju. Tega ne moremo storiti le z deklaracije, temveč moramo storiti vse, kar lahko. Okoli 27 tisoč uh, ljudi umre letno v prometnih nesrečah. To je enako kot število prebivalcev nekega manjšega kraja. Zato menim, da je to zelo pomembno vprašanje. Ne gre za tekmo med varnostjo in varstvom podatkov. Ne, moramo to vse skupaj reševati. Hvala za zelene minute in 30, gospod Albrecht. Much, uh, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi, najprej za njeno trdno delo na tej regulaciji, na tej uredbi. Uh, Eh, veseli me, da je prišlo do izboljšave glede prenosa podatkov, vendar bodimo pošteni. Uredba ECOL ne bo preprečila nobene prometne nesreče, kajti prometna varnost in preprečevanje nesreč pomeni, da se moramo lotiti razlogov. Vprašanje alkohola, eh, hit, hitrosti, to so stvari, eh, kjer moramo delovati, če želimo zmanjšati število prometnih nesreč. Seveda, IKOL želi eh, pospešiti prihod reševalnih služb. Vendar tu je tudi vprašanje zmogljivosti, da se pošle ta pomoč. Tudi tega nismo še rešili. No. Do, pa da ima voznik na voljo uvedbo IKOL je dobro. Vendar zakaj ne bi dali kupcu avtomobila možnost, da se sam odloči, ali želi ta sistem ali ne. Kaj, ti, kaj se zgodi? V tem sistemu imamo uh, mobilno povezavo. Podatki niso posredovani, vendar obstajajo. In če zakonodajalec želi dobiti podatke, jih lahko dobi. In mislim, da je to resen odor in upam, da ne bomo s tem odprli pandurne skrinjice, da bomo lahko na ta način spremljali vsako vozilo, kamorkoli pa že gre. Skriti, onorevole. Zdaj pa v imenu nepovezanih poslancev, gospod Majer, izvolite. Ja, danke še na prezident. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz pozitivno ocenujem uvedbo sistema e-call to ni neka popolna nivost, kot so nekateri kolegi rekli. Nekateri proizvajalci osebnih vozil to že uporabljajo. Ta sistem ne bo preprečeval nesreč, to smo že slišali, bo pa tukaj prihranil dragocen čas med nesrečo samo in med prihodom pomoči. Je pa tu še nekaj nerešenih problemov na eni strani vidim problem v tem, da že obstajajo proizvajalci, ki ta sistem že imajo. Kaj to za njih pomeni? Bojo morali ugraditi dva sistema ali kako se bo tukaj ravnalo? Potem se mi zdi problem v zelo uh, optimističnem časovnici za ustanovitev centrale v letu 2020. 2017, oktober 2017. To se mi zdi zelo kratek čas. Potem pa je problem še varstvo podatkov in tu je treba še marsikaj uh, razmisliti in se pogovoriti. Hvala. Švab, eh, per un minuto e trenta. Eh, spoštovani gospod Švab, minuto in pol, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Tudi jaz se zahvaljujem kolegici Stenhalovi in pa poročevalcu v senci Koeljo za delo pri tem zelo zapletenem zakonodajnem postopku, ki je sedaj zaključen in ki poveča pritisk na države članice, da bo končno v vseh 28 državah članicah zagotovile enotno dosegljivost številke zaklicu sili 112. Pri vseh posameznih vprašanjih, o katerih bi še lahko razpravljali, pa mora biti vsem jasno, da je to pomemben korak za varnostno infrastrukturo v celi Evropski uniji. In tega sem še posebej vesel in tega je vesela tudi skupina ELS. Jutri imamo pri drugem branju samo en predlog spremembe in če se ne motim, so ga vložili. Eh, liberalci, ampak oni pravijo, da bi ga morali zavrniti, tako da bi ga morali pravzaprav predložiti zeleni. Kajti seveda se lahko pogovarjamo o določenih temah pri varstvu podatkov, mislim pa, da se ne moremo pogovarjati o tem, da bi se klic v sili sprožil le, če se sproži eh, zračna blazina. Kajti ni res, da se samo takrat uh, zgodi nekaj tragičnega v tem avtomobilu. In mislim, da smo ravno glede tega našli dober kompromis v zvezi z varstvom podatkov in dober kompromis med izboljšanjem varnosti podatkov in pa izboljšanjem uh, infrastrukture, varnostne infrastrukture. Torej, ne gre samo za vprašanje, varnosti v prometu, ampak gre za to, ali bo vsem državam članicam do leta 2017 uspelo vesti številko 112. Hvala. Gospod Švab, imamo modri karton za vas, ga spremete. Eh, strani gospoda Rubika, izvo spremete? Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Kolega Švab, mene pa zanima sistemske zahteve ali so dovolj zrele pri sistemu e-call in ali so tudi tehnične norme dovolj zrele. Hvala, gospod kolega Rjubik. No, sedaj smo že v postopku drugega branja in res je, da ne bo obstajal samo enoten sistem 112, ampak da bodo tudi zasebni sistemi lahko še naprej obstajali. To pa ni sme nikomor preprečiti, da uporablja enoten sistem 112 in uh, uradi za standardizacijo delajo na tem, da bodo zagotovili enotne standarde. Hvala. Weidenholzer per un minuto. Uh, Weidenholzer, ena minuta, izvolite. Mich, mich auch sehr herzlich bedanken. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalki za dobro upravljeno delo. Lahko smo veseli, da po eni strani sprejemamo nekaj, kar bo reševalo življenja in to je pomembno in nujno. In veselimo se lahko tudi tega, da je parlament našel skupno stališče in da je tudi izboljšal stališče komisije. To kaže tudi na to, kako dobro lahko sodelujejo odbori v parlamentu in mislim, da je treba to ob tej priložnosti tudi povedati. Mislim, da je tudi vprašanje varstva podatkov zelo pomemben vidik. Veliko smo razpravljali o prostovoljnosti, neprostovoljnosti in tako naprej. In mislim, da smo našli zelo dobro rešitev, ki zagotavlja načela varstva podatkov. Zelo pomembno pa je tudi imeti sistem, ki je dostopen vsem, ki ima tako rekoč javen značaj. Je, e, Hvala. Ena minuta gospodu Daltonu. Izvolite. Uh, preprečevanje prometnih nesreč je nujno in zasluži našo podporo. Vendar moramo obravnavati tiste metode, ki so najbolj učinkovite. Zato ne morem podpreti uvedbe e-kola. Prvič uh, temelji na uh, signal mobilnega omrežja, ki nimajo vedno najboljše pokritosti, zlasti ne na podeželju. Potem drugič, ikol naj bi zmanjšal uh, prometne nesreče, oziroma njihovo, njihovo uh, zahtevnost za nicele 5 odstotkov. Poleg tega lahko avtomobile spremljamo na ta način. To je zame nespremljivo. Obstajajo uh, varovalke, vendar vseeno menim, da ta sistem spodkopava zasebnost in civilne svoboščine, tako da mi lahko podpremo le prostovoljni sistem ekol, ne pa obveznega. Žine Majzner. Minuta in pol za gospod Žezin Majzner, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalila gospe Olge Stenalovi. Zelo dobro poznam in zelo jo cenim. Ampak nekaj me vendarle bega in tu se navezuje na predhodnika. Že ko je bil predstavljen sistem e-call, sem rekla, da je sicer odlično, če imamo neko izboljšavo in se lahko reši človekovo življenje, ko pride do nesreče, ampak že takrat sem vprašala, kje je gumb, ki sproži ta sistem. Mislim, da je dobro, da imamo inovacije v cestnem sistemu, to je zelo pomembno in možnosti veliko, ampak vse je povezano s podatki. Že sedaj je tako, da če imamo nek kabriolet, nam ta pove, ali pravilno odpiramo streho, pa to tudi ne piše v navodilih. Torej, rečeno je bilo, da, se, da je zloraba podatkov tukaj uh, izključena, ampak res je, da um, se podatki sprožijo, če želim ali ne. In kaj, če sploh ne želim, da me kdo reši? No, sedaj imamo gumb, kjer lahko to vključimo in izključimo. In Zato predlagam, da jutri vsi podprete predlog spremembe naše skupine ALDE. Hvala. Hvala tudi za to, ker ste se držali časa. Uh, uh, gospa Tružinski, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Cestna varnost je ključna tema za Evropsko unijo. Že v Franciji se o tem veliko uh, pogovarjamo. Uh, in vzniki so postali pravi grešni kozli. Če tudi bo ikol brezplačen, bo to vseeno povečalo uh, ceno proizvodnje in s tem ceno avtomobila. In ikol bo omogočal klic na 112 in povezavo z GPS-om, ki bo povedal, kakšna oziroma katera je naša lokacija. No, eh, številke, ki ste nam jih podali glede tega, kako bo ikol prispeval k izboljšanju cestne varnosti, se mi zdijo nekoliko uh, Eh, nenavadne. Poleg tega, kako lahko zagotovite, da se podatki, ki se bodo zbirali, ne bodo zlorabili za druge namene? In mislim, da gre tu za nadziranje državljanov in zato smo proti temu, eh, pri tem predlogu. Per un minuto e trenta. Kolegica Galpils, minuto in bo, izvolite. Az a kiindulási pontom, hogy az egységes piacnak és az általa nyújtott szolgáltatás. da je pomoč v nesreči ključnega pomena na enotnem trgu. Moramo pa tudi razmišljati o naših pravicah in hvala poročevalki za odlično upravljeno delo. Veliko dela je bilo uh, v tem dosjeju. Imeli smo najprej resolucijo že leta 2012. In od takrat naprej smo imeli veliko predstavitev, strokovnih vsej in vsi, ki so na tem delali, so se res potrudili. Če pride do nesreče, je nujno imeti obvezen sistem, ki ga ni mogoče izključiti. Pomislimo na nesreče, ko recimo je nek. Uh, voznik nezavesten in ne more poklicati, potem je nujno, da sistem lahko samodejno pokliče centr za reševanje. In zato mora biti sistem brezplačen, obvezen in na voljo vse država članicah. Vem, da to ni uh, uh, naložba, ki, bi bila, ki ne bi stala veliko, zato je nujno, da zagotovimo uh, prisotnost tega sistema v vseh vozilih do leta 2018 je dovolj časa za to, da um, oblikujemo vse podrobnosti sistema. Ta sistem bo v prihodnosti reš, rešil ogromno življenj in naša naloga je, da imamo sistem, ki bo primeren in sam podpiram poročilo. Um, Hvala za odlično delo gospe pročevalke. In kljub temu, da ni bilo vedno lahko, smo dobili sedaj odličen predlog zakonodajo, ki bo rešila tisoče življenj v naših državah in v EU. Če doživite hudo nesrečo, potem je zelo pomembno, da vam reševalci čim prej pomagajo. S tem boste bolj merni, ko boste potovali doma ali na tuje. EU veliko investira v IKT, v raziskave, v razvoj in temu smo že bili priča pri drugih dosjejih. In IKOL bo omogočil uh, dobro povezano z že obstoječimi sistemi. In to je del pametne mobilnosti. Tehnologija se razvija in avtomobili so tisti predmeti, ki jih vsak dan uporabljamo in lahko vidimo, kako lahko med seboj sisteme dobro povežemo. Hvala. Gospa Ford, ena minuta. Skoraj 26 tisoč ljudi vsako leto umre v prometnih nesrečah in če ste se kdaj preobrnili z vozilom skupaj z vašo družino, kot se je to zgodilo meni preteklo leto, potem želite, da pomoč pride čim prej. Izražene so bile skrbi v zvezi z varstvom podatkov pri tem dosjeju in v marsičem smo se pogajali. Še vedno obstaja skrb v zvezi z mikrofonom, ki je nameščen v Eh, avtomobilu in ki ga ne moreš izklopiti. Morda bi tu bil na mestu bolj prostovoljen ukrep. Skrbi me, da nismo tu pustili prostora za male in nove inovacije. Ocenjeno je, da je strošek za ta sistem okoli 100 evrov na vozilo, ampak pomembna je infrastruktura, ki je za tem. Uh, In pomembno je, da je denar na voljo tudi za druge ukrepe eh, za varovanje življenj. Strokovnjaki pravijo, da bi lahko denar uložili v um, večjo varnost na cesti in ukrepe, naprimer, da se vozilo sploh ne bi obrnilo na streho. In čeprav je poročevalka opravila dobro delo pri poskusu izboljšanja zakonodaje, še vedno mislim, da bi lahko to naredili bolje in uh, bolj prostovoljno vključili manj denarja. To je ena od devetih razprav, ki imamo danes na dnevnem redu. Ne boste mogli vsi dobiti besedo, ki ste si to želeli v postopku. Pritegnite pozornost uh, predsednika. Torej, le osmim bom lahko dal eh, besedo. Sedaj pa gospa Čunjo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 Sistem ne bo omogočal identifikacije ali sledenje vozila. Le pametne podrobnosti so bile vključene v besedilo. Čestitam poročevalki in vsem, ki so sodelovali pri tem rezultatu. Gre za varnost, gre za človekova življenja. In naj povem, da kar se tiče avtomobilske industrije, ko govorimo o varstvu, o varovanju, človekovih življenj, o varnosti, je treba še marsikaj postoriti. Dobro je, da se ukvarjamo tudi z onasneževanjem uh, eh, avtomobilov. Slišal sem, da v Estoniji tukaj eh, nezakonito odstranjujejo filtre drobnih delcev in da obstajajo velika smetišča, ki so z, tudi um, grožnja za zdravje. Treba je torej še marsikaj storiti, kajti ogroženo je zdravje in varnost in vsem temam je treba posvetiti enako pozornost. Hvala lepa, gospod Danti, za eno minuto. Gospod Danti, za eno minuto. Komisarju, kolega. Hvala. Zelo pomembno je uh, hitrost reševanja po prometni sreči. To v bistvu po. Uh, vpliva na uh, reševanje žrtv in mora tudi uh, njihovo življenje. In to, da bomo vključili uvedbo e-kola, je pomembno za varnost naših državljanov. Hvala kolegici uh, Senelovi in italijanskemu predsedstvu za odločnost, s katero so se lotevali, sta se lotevala uh, cestne varnosti seveda je bilo tudi, tudi meni vprašanje zasebnosti eh, napram varnosti in seveda smo imeli tu tudi zahteje proizvajalcev. In na koncu smo vendarle našli pravi kompromis. Ta sporazum je zgled Evrope, konkretne Evrope, ki je bližo, blizu državljanom in ki jo moramo vedno bolj razvijati. In m, mm, torej potrebujemo takšno zakonodajo, ki daje na voljo več varnosti vsem državljanom Evropske unije. Korbet, Kot Korbet, glede postopka, glede poslovnika, izvolite. Gospod predsedujoči, Niti enega govorca iz skupine EFDD ni bilo, ki bi govoril v imenu svoje, zato ker se jim zdi ta zakonodaja pač slaba za misel ali zato, ker uh, so pravzaprav. Se sramujejo tega, da obstaja res uh, dobra zakonodaja na evropski ravni. Eh, Lahko rečem le, da skupina e FDD uh, ni zaprosila za čas za govor o tej razpravi. Le to lahko torej, rečem mm, plenarnemu sedanju. Sedaj pa začenjamo postopek. Uh, Pritegnite pozornost predsednika, gospa Panova, ena minuta, izvolite. Colleagues, tomorrow's... Dragi kolegi, jutrašnje glasovanje o vedbi sistema e-call ni le sklep šestlitrdega dela Evropskega parlamenta. Predstavlja tudi poziv komisiji naj predlaga zakonodajne ukrepe za zagotovitev, da bo sistem e-call obvezen v vseh državah članicah do leta 2018. Jutrišnje glasovanje pa bo uveljavilo sistem, ki bo reševalo življenje. To je odličen primer tega, kako eh, Evropska unija upravlja dobra dela za svoje državljane. Digitalne tehnologije tukaj tudi igrajo ključno vlogo in ko govorimo o digitalnih tehnologijah in eh, medsebojno povezljivostjo, vedno govorimo o varstvu osebnih podatkov. V zvezi s tem poročilo posebno pozornost namenja varstvu osebnih podatkov in uh, podatki se bodo sprožili le v primeru nesreče, ne bo pa šlo za stalno spremljanje vozila. In proizvajalci in potniki bodo tako lahko uh, tudi izkoristili vse prednosti tega sistema. Hvala lepa, sedaj pa gospa Flašikova Benova. Predsedajoci, uh, eh, tema je samozrejme veoma komplikovana, ali jaz se chcem veoma. Hvala lepa. Ta tema je seveda zelo zapletena. Rada pa bi se zahvalila gospi Stehnalovi za odlično poročilo. Že od leta 2005 se ukvarjamo s to temo in mislim, da ta inovativen sistem e-call lahko reši na tisoče življenj. In škoda je, da je bil rok vedno znova odložen. Varnost na cesti mora biti prioriteta Evropske unije. Nujno je, da Eh, zagotavljamo zakonodajo, ki bo izboljšala varnost na cesti. Poleg povečanja aktivne varnosti pa ne smemo pozabiti na pasivno varnost in moramo povečati učinkovitost tudi reševalnih in zdravstvenih služb. Zato bo hitra izvedba sistema Ekol privedla do pozitivnih rezultatov in bo pomagala reševati življenja v hudih nesrečah. Vsaka minuta in vsaka sekunda šteje. Prepričana sem tudi, da bo tudi varstvo podatkov zagotovljeno. Hvala. Dvomovi o Evropski nekem sistemu e-call, ki lahko rešuje eh, življenja in poveča eh, varnost na cesti, so predvsem povezana z zagotovilom o varstvu osebnih podatkov. Razprava je pokazala, da teh zagotovil ni. Tu obstaja pravi vakum. Tudi skranjevanje podatkov kratek čas ni primerno. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Morda bomo sprejeli zakonodajo, ki bo eh, omogočila, da se te podatki shranjujejo še dlje. Torej, videti bo treba, kako to tudi gre skupaj z digitalnim eh, prometom in kroženjem podatkom, kako bo to povezano z avtomatskimi vozili, ki jih bomo imeli v prihodnosti torej ne smemo uh, dovoliti nadzora osebnih uh, podatkov. Grazie, signor Presidente. Htio bih naglasiti da je Dakujem. sustav jeftin. Hvala lepa, gospod predsednik. To gre, tukaj gre za dober in lahko dostopen sistem po ugodni ceni, ki pri reševanju ponesrečencev na cestah. Dan danes eh, preveč ljudi izgubi svoje življenje na cestah, zaradi tega je ključnega pomena, da se na nesreče hitro odzovemo. In ta sistem bo omogočil hiter odziv in zaradi tega manj smrtnih žrtev na cestah, tako kot se je to zgodilo po uvedbi varnostnih pasov ali pa zračnih blazin. Poleg tega želim povdariti tudi, da se je meni iz eh, te skupine zdelo zelo pomembno tudi, da eh, zaščitimo osebne podatke in zato bom podprl ta eh, predlog. Glasoval bom za. Grazie. Hvala. Gospod Šoltes, ena minuta izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo torej varnost v cestnem prometu je zelo pomembna in število prometnih nesreč na letni ravni vsekakor zame preveč nesreč kot smo slišali govorimo na letni ravni o šestindvajset tisoč ljudeh. Eh, kljub temu pa seveda eh, velja poudariti da eh, je več potrebno storiti na sami preventivi in dejstvo je da bi se število smrtnih žrtev v cestnem prometu zmanjšalo že s povprečno omejitvijo hitrosti za deset kilometrov na uro. Eh, vsekakor je potrebno še več storiti na področju preventive tudi z ozaveščanjem o pomembnosti tako imenovanega treznega eh, voznika. res je ta sistem ki o katerem bomo glasovali tako imenovani ecall eh, sam po sebi ne bo zmanjšal število prometnih nesreč bo pa seveda zmanjšal posledice predvsem pa reševal žrtve je pa vredno še prostor za številne kompromise glede varovanja osebnih podatkov. herr präsident! gospod predsedujoči avtomatski sistem za klic v sili je dobra odločitev če je pomoč res na voljo. tu vidim dva problema. na eni strani platforma telematike, ki jo nudijo eh, proizvajalci avtomobilov. Mislim, da tu skrb obstaja, kaj ti poplava podatkov bo zagotovo mamila proizvajalce avtomobilov in druge. In tu bomo videli, kako se bo razvijalo. Potem je zame tu problematično tudi varljiva varnost. Na podeželju je pokritost uh, nezadovoljiva in razpoložljivost rešilnih enot ni posod enaka. Zato je ta varnost varljiva, potrebujemo tudi froke, ki se morajo poštevati in mislim, da je potrebnega še veliko dela, da bomo tudi gostoto uh, reševalnih enot lahko zagotovili v celi Evropi. Hvala. Onor... Hvala. Marijana Peter, ena minuta, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Parlament je sprejel odločitev, s katero je podporo uvedbo sistema e-call. Z uredbo bo se bo ta sistem uvedel vse avtomobile in kombinirana vozila. Podatki pa se ne bodo hranili dlje, kot je to nujno potrebno. Ta sistem bo reševal življenja, saj bo omogočil neposredno povezavo s številko 112. To je sistem, ki mora biti na voljo vsem državljanom in to brezplačno. Države članice mm, si, si morajo prizadevati za to, da bodo ozavestile že državljane o pomenu številke 112. 2012. Države članice morajo investirati v infrastrukturo tako, da bo sistem lahko uh, povsod lociral voznike, kaj ti zaenkrat še ni tako in zato je potreben še uh, čas. In s tem bomo imeli tudi možnost ugradnje eh, uh, um, mm, sistema e-call v vozila in eh, ta bo o primeru med nesreče obvestil eh, reševalne službe. Puto, ena minuta, izvolite. La ICOL reprezenta unitamente. ICOL je sistem, ki vključuje več drugih sistemov in izboljšuje prometno varnost. S tem, s tem lahko omogočamo hitrejše reševanje, če pride do prometne nesreče. In ta hitrost bo omogočila reševanje tisoč celotni EU. S pomočjo eh, podatkov o lokaciji nesreče bodo reševalci lahko prišli hitreje na kraj nesreče. Vendar pa je treba razmišljati tudi o varstvu podatkov, o tem, kako se bodo uh, zbirali podatki in da ne bo prišlo do tega, da bi se podatke uh, Uh, uporabljali način, da bi se nadziralo um, voznike. Poleg tega bi to lahko tudi uh, zavarovali na druge načine. Sedaj pa bom za konec razprave dal uh, besedo komisarju Ogen. Izvolite. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, rad bi se zahvalil vsem, ki ste spregovorili za konstruktiven dialog. Dobro je bilo, da smo imeli priložnost prisluhniti vsem, ki so želeli spregovoriti v zvezi s tem. Razprava je pokazala, da je podpora za sistem e-kol velika in za to podporo sem hvaležen. Evropski parlament je ponovno spet pokazal svojo odločenost da se uresničijo prednosti sistema e-kol. In lepo je videti takšno enotnost, ko gre za vprašanje varnosti na cesti. Gre za novo tehnologijo, ki se bo uvedla že med proizvodnjo vozila, zato da se bo lahko določila, določil kraj, uh, nesreče in pa podrobnosti nesreče, ne gre za podrobnosti o posamezniku. In tu ta zakonodaja tukaj uh, odpravlja določene skrbi v zvezi z varstvom podatkov in se osredotoča na nesreče. Nesreče se bodo žal vedno dogajale tudi zaradi uh, vedenja na cesti. Ampak Tu gre za tehnologijo, ki je vključena v proizvodni proces. Gospod Ford se je skrbeli tudi stroški za potrošnika v zvezi z namestitvijo te nove tehnologije. Spomnil bi vas, da teh 100 evrov, ki jih je omenila, je zgornji vrh ocene, kaj ti ključni sestavni deli, kot so GPS, eh, sprejemniki in tako naprej, so pravzaprav vključeni že v skoraj vsako vozilo in tudi antene. Torej mislim, da bo cena zelo majhna za to, da se vključi ta tehnologija na ravni proizvodnje eh, vozila z namenom, da bi se reševala življenja. Zahvaljujem se poročevalk in poročevalcem v Sencu za odlično delo pri tem, tej pomembni temi. Hvala, gospod komisar. Sedaj vdajem besedo poročevalki. Gospa Senalo, izvolite. Děkuji za slovo. Dovolte mi uzavřít tuto debatu. Hvala lepa. Dovolite mi, da sklenem razpravo. Zahvalila bi se vsem kolegicam in kolegom za njihove prispevke, za podporo, ki so jo danes izrazili in tudi v toku celega zakonodajnega postopka. Nekateri ste že omenili, da ta postopek ni bil kratek in Od samega začetka sem zaznala tudi kritične pripombe proti temu sistemu in zato mi sem toliko bolj zadovoljna, da je Evropskemu parlamentu skupaj z državami članicami uspela upoštevati te kritične pripombe. Kolegice in kolegi, zaključila bom s tem, da sem prepričana, da bo uvedba sistema e-call v celi Evropi pomembno prispevala k boljši varnosti udeležencev v cestnem prometu, čeprav se strinjam, da to ne sme biti edini korak. Evropski parlament je pogosto rekel, da je zmanjševanje nesreč na evropskih cestah ena od prioritet in upam, da bomo z jutrišnjim glasovanjem lahko prispevali k našemu skupnemu cilju. Hvala. Gospa Pročevalka, s tem smo zaključili razpravo. O tem bomo glasovali jutri.